dobro jutro vsem dobro jutro vsem začeli bomo z delom dnevni red je v vaših dosjejih In če nihče nima pripomb, potem velja dnevni red za sprejet. Danes je na voljo tolmačenje vse jezike odborov ITRE in ENVI. Zapisnik se je eh, z dne 2. decembra lahko ravno tako najdete v vaših dosjejih. Če ne bo nobenih pripomp, eh, bo ta zapisnik eh, veljal za sprejet ob koncu seje. Danes je pred nami pomembno glasovanje, zato je tukaj ne le veliko kolego, ampak so tukaj tudi številni gostje. Gre za dolgo in zapleteno glasovanje prosim vas, da sodelujete in to pomeni, da če želite zapustiti dvorano ali pa če se želite pogovarjati, to storite na, ta, na tak način, da ne boste prekinili glasovanja. Pozdravljam poslance obeh odborov, ki sta sodelovala pri pripravi tega poročila. Sodelovanje je bilo zelo dobro. Vsi sodelavci eh, so zelo dobro organizirali delo in zato se zahvaljujem tudi predsedniku eh, Groteju za eh, zelo dobro sodelovanje med obima odboroma, pa tudi obima poročevalcema, gospe Delvo in gospodu Šimanskemu. O tem poročilu smo razpravljali in bomo tudi glasovali eh, v obeh odborih eh, hkrati in zaradi tega eh, bova seji predsedovala tudi oba predsednika odborov. Danes Eh, bom predsedovala jaz pri današnji seji, kajti odločili smo se, da bo vsakeč predsedoval eh, gostujoči odbor. Vendar pa, ker je glasovanje dolgo, eh, si bova glasovanje s kolegom razdelila. Jaz bom predsedovala prvemu delu glasovanja, kolega Grohte pa drugemu delu glasovanja. Preden začnemo z glasovanjem. Bi rada vprašala kolega, ali želi kaj dodati? Nein, ich möchte mich auch nochmal an dieser Stelle. Tudi jaz bi se rad zahvalil za sodelovanje eh, tudi obema sekretarjatoma odborov in upam, da bomo do konca eh, tako dobro sodelovali, kar takoj moramo začeti z delom. Ne smemo zapravljati časa eh, z govorjenjem, poleg tega pa sta se še dva kolega prijavila k besedi. Najlepša hvala. Kolega Davis želi besedo. Gospa predsedojoča, kot ste dejali, imamo dolg seznam glasovanja. Naša skupina ni eh, tako enotna, kot bi si želel. Eh, prosil bi za petminutni odmor eh, med glasovanjem o predlogih sprememb in pa končnim glasovanjem. Odlično, s tem nimamo nobenih težav. E, Rada bi izrazila mnenje številnih kolegov. Seznam glasovanja smo prejeli ob treh zjutraj. Rada bi bolje vedela, o čem glasujemo, kajti to se mi zdi pravi škandal. E, imamo zelo dolg seznam predlogov sprememb. In uh, vsi si teh predlogov uh, niso mogli dovolj dobro ogledati. Mislim, da bi moralo biti to glasovanje predstavljeno, tako da bi se lahko vsi ogledali seznam glasovanja. Nismo glasovalne naprave. Sprejemali naj bi odločitve uh, in sicer na podlagi ustreznih informacij. Tega pa ne moremo storiti, kajti ne vemo, o čem glasujemo. Nismo namreč imeli možnosti, da bi ta eh, seznam glasovanja pregledali, kaj ti prejeli smo ga ob treh zjutraj. Kolega Rojl. Gospa predsedojoča, drage kolegice in kolegi, to je velik in pomemben projekt, ki je zahteval veliko časa in uh, bili smo pod velikim časovnim pritiskom vsi tisti, ki so delali na tem področju, poročevalca, poročevalci v senci, eh, sodelavci sekretarjata in eh, drugi, so morali zelo trdo delati, eh, delali so pod velikim časovnim pritiskom v času božičnih praznikov, novoletnih praznikov. In tega nikakor ne želim zanikati, ampak eh, reči moram, eh, da je bilo včerajšnje dejanje eh, pretirano. Ne moremo danes glasovati o stotinah predlogov, ne da bi imeli možnost, da bi jih tudi prebrali. Povsem se strinjam s kolegico Hübnerjevo. Le eno možnost imamo v tem trenutku kolegi eh, bodo morali slediti eh, navodilom, ki so jih pripravile poslanske skupine. To pa ni pravično, kajti v vseh poslanskih skupinah eh, obstajajo različna mnenja pri teh temah. In če želimo izraziti svoje mnenje, če želimo drugače glasovati pri posameznih predlogih sprememb, potem si moramo predloge sprememb tudi ogledati. Vendar pa tega ne moremo storiti, če dobimo seznam glasovanja šele ob treh zjutraj in to ni noben očitek sodelavcem in pa kolegom, to bi rad jasno povedal. Ne kritiziram tistih, ki so eh, pripravili to poročilo. Le zgodilo se je pač tako na koncu, da je prišlo do eh, dejanske pretirane zaustritve. Vsak poslanec mora imeti možnost eh, poznati vsebino in to se ni zgodilo, zaradi tega ta postopek ni demokratičen in tudi ni pravičen gospa eh, predsednica ja že kar nekaj časa razpravljamo o tej izjemno pomembni eh, temi imeli smo veliko razprav na to temo imeli smo veliko sej delovnih skupin in resnično upam da bodo tisti, ki bodo danes glasovali, v tem glasovanju našli vse tisto, o čemer smo razpravljali. Dobili smo seznam glasovanja eh, in eh, ta seznam smo prijeli ob pol treh zjutraj. Zahvaljujem se sekretarjatu in vsem, eh, ki so pomagali pri pripravi tega seznama glasovanja. Ne zdi pa se mi pravično, da kolegi zahtevajo predstavitev tega glasovanja, kajti temu zelo, zelo dobro poznamo. Tega žal ne morem sprejeti. Kolegica Hall. Najlepša hvala. Žal mi je, ampak to je zgolj poskus, eh, da eh, prestavimo glasovanje. Strinjam se z gospodom Royalom, eh, da so naši sodelavci, sodelavci sekretarjata in vsi drugi trdo delali, Eh, preko božičnih praznikov, eh, da bi bil ta dosje pripravljen na glasovanje in mislim, eh, da bi bilo enostavno žaljivo, če bi sedaj to glasovanje predstavili. Torej, lepo vas prosim, glasujmo. Kolega Thompson, prego. Kolegica Thompson. Hvala lepa, gospa predsednica. Vedno se strinjam, da glasovanj ne smemo predstavljati. Eh, v vsakem odboru, kdaj obstaja kakšen razlog za predstavitev glasovanja. Dogovorili smo se, da bomo glasovali danes in o tem smo že razpravljali pri zadnji seji odbora. Dogovorili smo se, da bomo glasovali 9. januarja. Torej, Eh, mislim, da potrebujemo mnenje obeh odborov, preden bo komisija objavila svoje mnenje 22. januarja in ne moremo sprejeti eh, situacije, v kateri parlament ne bi imel nobene besede pri prihodnem okviru podnebne energetske politike. Zato ustrajam, da glasujemo danes. Grazie. Kolega Heller, prego. Hvala lepa. Kolega Heller. Vprašljive se mi zdijo trditve poročevalke. Gre eh, za kršitev eh, pravic eh, poslancev. In to nima nobene povezave s tem, ali cenimo delo poročevalcev, poročevalcev v senci in pa sodelavcev sekretarjata vse skupaj je povezano z eh, pravico poslancev, da imajo pregled nad tem, o čemer glasujejo. Torej, če poslanci ob treh zjutraj ne morejo eh, prebrati eh, vseh predlogov sprememb, to ne pomeni, da želijo na novo odkriti celotno poročilo oziroma da poročila ne poznajo. Prosim, da to glasovanje danes prestavi. <clears throat> madame la présidente gospa predsednica osebno moram reči da se strinjam z poročevalko z poročevalcem naše poslanske skupine gospodom herbertom ki je to temo zelo dobro pozna rad bi podal tri pripombe spet nimamo prevoda kompromisa v vseh eh, jezikih in tukaj gre za nespoštovanje več jezičnosti v eh, tem parlamentu. Gre za poročilo na lastno pobudo in eh, upamo, da bo to poročilo vplivalo na sporočilo komisije. Prepričan sem o tem, vendar pa je to poročilo tudi sporočilo eh, Evropskemu svetu, kajti svet za energetiko se bo sestal eh, spomladi in več dokumentov bo obravnaval eh, mnenje parlamentov, mnenje komisije in mnenje sveta. Vsi ti dokumenti pa bodo tudi Eh, predmet eh, razprave v času pred volitvami. Gre za okvir podnebne energetske politike do leta 2030. Potrebujemo predvolilno kampanjo na to uh, temo. In uh, zato moramo uh, predstaviti svoje mnenje državljanom, če lahko to storimo danes, če ne, pa moramo glasovanje predstaviti sam. Popolnoma zaupam Herbertu Rojlu najlepša hvala gospa predsednica spoštovani gospod komisar spoštovane kolegice in kolegi. Ko smo začeli z tem postopkom pred nekaj meseci, smo vedeli, da bomo pod velikim časovnim pritiskom, eh, da bo veliko napetosti in da se ne bomo strinjali glede določenih tem. Kljub temu pa bi rad čestitev obema poročevalcema in vsem poročevalcem v Senci za, eh, za, za odlično sodelovanje eh, v teku pogajanj. Veliko pogajanj smo imeli. In veliko je bilo tudi predlogov sprememb, konsolidiranih predlogov sprememb in kompromisnih predlogov sprememb. Le nekaj sprememb je na glasovalnem seznamu, ki smo ga eh, prejeli včeraj. Torej, nobenega razloga ni, da bi danes eh, dovolili politične igrice v zadnjih trenutkih eh, pred tem glasovanjem. Torej, prekinimo to razpravo in začnimo z glasovanjem. In poskrbimo za to, da bo to glasovanje tudi čimprej za nami. No, še trije ste se prijavili k besedi potem pa bomo zaključili razpravo no štirje se popravljam prosim vam da ste kratki kolegica mckeven Ja, sem koordinatorka v odboru za okolje eh, in eh, glasovati moramo danes. Eh, ta eh, časovni okvir eh, oziroma to časovnico kolegi poznajo že kar nekaj časa, se z nami je bil na voljo in kot eh, je dejala poročevalka Evropske ljudske stranke, imeli smo delovne skupine, kjer, so, kjer se je glasovanje pripravljalo in torej predsedujoča, prosim vaju, da nadaljujemo in da danes glasujemo. Gospa Thompson je že dejala v imenu naše skupine, da gre za zelo pomembno temo. In tisti, ki želijo danes predstaviti glasovanje, želijo to storiti iz političnih razlogov in ne iz tehničnih razlogov. Torej glasovati moramo danes in predstaviti svoje stališče. Hvala lepa, kolega Grote. Ja. Hvala lepa. Od 2. decembra imamo na voljo predloge sprememb. Ne vem, ali bi morali eh, predstavljati rok za to, da bi vsi kolegi lahko predlagali predloge sprememb. Od 2. decembra imamo predloge sprememb. Kompromisne predloge ste, pred, ste prejeli pred Božičem imamo pa uh, tudi navado, da pride do sprememb eh, v zadnjem trenutku in zato smo dovolili kompromisni predlog spremembe v uh, zadnjem trenutku, kajti v nasprotnem primeru pač kompromisov ne bi našli. Sedaj moramo začeti z glasovanjem, vse drugo uh, oziroma vsi drugi razlogi pomenijo le zavlačevanje. Gospod Brezina, najlepša hvala. Spoštujem delo, ki so ga opravili vsi, ki so delali na tem dosjeju, vendar pa moram ustrajati pri tem, da določenih kompromisov nisem uspel prebrati in da bom lahko le sledil uh, navodilom svoje poslanske skupine. Uh, mislim pa, da bi vsi poslanci morali poznati predloge sprememb. Torej, to ni noben napad, to eh, ni nobena politična igrica, ampak ne vem, o čem bom glasoval. Kolega Siber, prego. Kolega Ziber. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da smo vsi uložili zelo veliko časa in dokumenti so na voljo že kar nekaj časa, če tudi so bili zadnji kompromisi eh, predsta, predstavljeni v zadnjem trenutku. Takšna pač je narava našega dela. Če želimo kot parlament imeti vpliv na dokument komisije, eh, pač moramo delati pod časovnim pritiskom. Ampak pravično bi eh, bilo, da o predlogu, da glasovanje predstavimo, vsaj glasujemo. To bi bil demokratičen postopek. Mislim, da bi bilo to pravično do vseh tisti, eh, ki bo dobil večino, bo pač zmagal. Mi sembra, da je l'ultimo intervento iskriti. Mislim, da je bil zadnji prispevek eh, zelo konstruktiven. Eh, gospod Zebar je preda, podal predlog, ki ga predsedstvo tudi sprejema, zato bomo sedaj glasovali. Prosim, da najprej preverimo ali glasovalne naprave delujejo ustavite vsi glasovalne kartice in glasujmo o dobrem začetku tega leta kdo je za kdo je zakaj sprašuje gospod grote to je zgolj testno glasovanje imamo enega člana skupine Alde preveč. Dobro. Torej. Preverili smo prisotnost. 100 nas je prisotnih, en član skupine Alde pa je preveč. Sedaj pa bomo glasovali o predlogu, ki ga je podal kolega Zeber. Kdo želi, da nadaljujemo z našim delom danes, torej da glasujemo? Tisti glasujte z da, tisti, ki ste proti glasovanju, pa glasujte z ne. Glasujemo. Votazioni chiuse. Konec glasovanja. 65 za, 50 proti, 4 vzdržani, torej bomo glasovali. Iniciamo con. Eh, Začnimo. Kompromisni predlog ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 2. Za, proti, vzdržani. Mislim, da bomo to morali preveriti. Elektronsko glasovanje torej. votazione konec glasovanja šestinšestdeset za petdeset proti sprejeto passiamo ora sedaj pa kompromisni predlog deset kompromisni predlog deset za proti vzdržani zavrnjeno kompromisni predlog 11 za, proti, preverili bomo, kaj ti rezultat ni jasen. Kompromisni predlog 11. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 52 za, 62 proti zavrnjeno. Kompromisni predlog 12. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 14. 14. Deve. Za. Kompromisni predlog 14. Deve. Ne, DV14 se ponavlja, se popravlja predsednica. Ni kompromisni predlog spremembe, ampak je DV14. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe š... 216 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Votazione aperta. Glasujemo. Votazione chiuse. Konec glasovanja. 70 za, 44 proti, torej sprejeta. Predlog spremembo 219 za, proti, vzdržani, sprejeta. DV2 za proti vzdržanje sprejeto. Predlog spremembe 217 za proti vzdržanje, to bomo preverili, 217 elektronsko glasovanje. Votazione chiusa. Konec glasovanja zavrnjeno. Sedeminpetdeset proti devetinpetdeset. Kompromisni predlog pet. Za. Proti. Zdi se, da je to sprejeto, ampak bomo še preverili. Predlog spremembe 5. Konec glasovanja. 66 za, 50 proti sprejeto. Kompromisni predlog 7. Za, proti, zavrnjeno, ampak bomo preverili. Konec glasovanja zavrnjena. 50 proti 65. Kompromisni predlog 8. Za, proti, vzdržani, zavrnjena. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. 54 proti 65 zavrnjeno. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani. Bomo preverili. Kjuze. Konec glasovanja. Sprejeto 65 proti 48. prehajamo k predlogu spremembe 253. Na strani 12. 253, kdo je za? Proti? Vzdržani sprejeto predlog spremembe 245, 248, eh, prvi del za, proti, vzdržani, bomo preverili. Zdi se mi, da je to zavrnjeno. 248, prvi del elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 66 za, 51 proti, sprejeto predlog spremembe 252, prvi del. Prvi del, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del predloga spremembe 252 za, proti. Ček, šoli grupi divizi. Preverimo skupine so razdeljene, zato ni lahko razbrati rezultata. Parte seconda. Chiusa. Konec glasovanja. Sprejeto. 72 za. In še tretji del. Predloga spremembe 252 za, proti, vzdržani, sprejeto. 237 in 246, v eh, njih glasujemo skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Dvestosedemintrideset in dvestošestinštirideset elektronsko glasovanje na strani štirinajst glasujemo. Votazione chiusa. Konec glasovanja. Enajstdeset za, šestinpetdeset proti sprejeto. emendamento predlog spremembe 251 za proti mislim da rezultat e, isti kot prej ampak bomo preverili glasujemo elektronsko glasovanje konec glasovanja 62 za 56 proti sprejeto Predlog spremembe. 250 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 250. Kjuze. Konec glasovanja. 65 za, 54 proti sprejeto. Sedaj pa prehajamo k predlogu spremembe 276 na strani 17. A, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti 276 elektronsko glasovanje? Glasujemo. konec glasovanja šestinšestdeset za petdeset proti sprejeto sedaj pa prehajamo na dvesto oseminpetdeset predlog spremembe dvesto oseminpetdeset za se opravičujem predlog spremembe počakajte trenutek 258 na strani 19 za, proti, stržani sprejeto. 262 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 257 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 266 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti 266 elektronsko glasovanje. Glasujem. Konec glasovanja. 66 za, 51 proti sprejeto. 270 za. proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Kjuža. Konec glasovanja. 59 za, 60 proti, zavrnjeno. Ampak prav je bilo, da smo to preverili. Samo trenutek. V čem je problem? Vi prego un momento che facciamo una... Samo trenutek, da nekaj preverimo. Qualcuno aveva chiesto la parola? Nekdo je prosil za besedo? Ne. Ja. Mikrofon, prosim. Ali lahko ponovno glasujemo v predlogu spremembe 270? Kaj ti naša glasovalna naprava je naredila napako? Ne, ne, ne, to pa ni mogoče duecentosettantacinque duecentopetinsedemdeset duecentopetinsedemdeset za proti vzdržani sprejeto tristo osem za proti vzdržani zavrnjeno želite preveriti tristo osem glasujemo čuze. Konec glasovanja. 58 proti 59 zavrnjeno. Predlog spremembo 281. Za, proti, vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 281. Konec glasovanja. 62 za, 56 proti, sprejeto. Predlog spremembe 292 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo, tudi to želite preveriti, dobro, 292, elektronsko glasovanje. konec glasovanja. 79 za, 37 proti sprejeto. 282 za, proti, vzdržani sprejeta. 302 za, proti, vzdržani sprejeta. 200. Želite preveriti? Ne, prosim. Dobro, 302. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 67 za 44 proti sprejeto. 293 za proti. 293 za proti. Bomo preverili. 293 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 59 za, 55 proti sprejeta. 285 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 291. Želite preveriti 285? Glasujemo elektronsko o predlogu spremembe 285. Konec glasovanja. 60 za 58 proti sprejeto. 291. Za. Proti. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje rezultat je preveč tesen. Konec glasovanja. 57 za, 54 proti, sprejeto. 280 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tristo šestnajst. 316 na strani 23. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 306 na strani 25. Postopkovno vprašanje. Gospa predsednica lažje bi nam bilo slediti, če lahko poveste, na kateri strani je predlog spremembe, kajti včasih preskočite kar nekaj predlogov sprememb. Prosim, če lahko najprej navedete stran. Ja, stran 25, predlog spremembe 306. Muss jetzt abgefunden werden.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 306. Kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Preverimo. Želite preveriti 306? Glasujemo. Konec glasovanja. 69 za, 50 proti, sprejeto. 318 za, proti, vzdržani, po manj sprejeto, ampak bomo vseeno preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 66 za 49 proti. 283. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na stran 27 k predlogu spremembe 289 za, proti, vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 289. Konec glasovanja. 61 za, 56 proti sprejeta. Sedaj pa prehajamo na naslednjo stran k predlogu spremembe 296. Za, proti, zavrnjeno. Želite preveriti? Izvolite. Votacijo aperta. Glasujemo. Chiusa konec glasovanja. 39 za, 75 proti, zavrnjeno. Sedaj pa prehajamo na stran oziroma k predlogu spremembe 278 na naslednji strani 278. Za, proti. Bomo preverili. hughes konec glasovanja štiriinpetdeset za devetinpetdeset proti zavrnjeno predlog spremembe dvesto sedeminosemdeset za proti vzdržanje sprejeto predlog spremembe tristo pet za proti vzdržani? Bomo preverili. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 305. Konc glasovanja. 60 proti 60. Zavrnjeno. Predlog spremembe 324. Za, proti, zdržani, zavrnjeno kompromisni predlog 15. Želite preveriti 324 elektronsko glasovanje? Elektronsko glasovanje je 324. Glasujemo. Konec glasovanja. 24 za 93 proti. Zavrnjeno. kompromisni predlog 15 za, proti, zdržani, sprejeto. 349 na strani 35. Torej, stran 35, predlog spremembe 349. Za. Stran 35, 35, predlog spremembe 349. Prvi del. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Na naslednji strani imamo predlog spremembe 354. 354 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 353. Za, proti, vzdržani bomo preverili. Elektronsko glasovanje, torej v predlogu spremembe 353. Konec glasovanja. 67 za, 51 proti, sprejeto. Kolegica Delevo. Euh, e Hvala lepa. Rada bi le povedala, da je na seznamu LS manjša napaka. Na mesto plusa bi tu moralo biti uh, minus, na mesto plusa pri kompromisu 19 na seznamu LS NV. Pa šjamo. No dobro. Glasujemo za. Govorimo o kompromisnem predlogu 19. Takoj bomo preverili. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 40 za, 76 proti je zavrnjena. 37, kompromisni predlog 20. Za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe. Samo trenutek. Bene. Emendami. Dobro. 314. 314 na strani 37 za, proti. Bomo preverili. Kjuža. Konec glasovanja. 53 za, 53 proti. Zavrnjeno. Kompromisni predlog 17. Za, proti, vzdržanje sprejeto. Stran 42. Predlog spremembe 380. Za, počakajte trenutek, naj še enkrat ponovim, stran 42, predlog spremembe 380. Ste pripravljeni? Ja. Stran 42. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 394 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Predlog spremembe. Želite preveriti? 394 glasujemo. 394. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 53 za, 62 proti. Zavrnjeno. Predlog spremembe 395. Za Proti? Vzdržanje sprejeta. Sedaj bomo skupaj glasovali o 392 in 393. Za, proti, vzdržanje sprejeta. 383. Za, proti, vzdržanje sprejeta. Bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 383. Konec glasovanja. 65 za, 52 proti, sprejeto. 300. predlog spremembe tristo oseminosemdeset na strani petinštirideset za proti stran petinštirideset predlog spremembe tristo oseminosemdeset siamo a favore za proti vzdržani sprejeta Predlog spremembe 400 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti predlog spremembe 400? Kjuža. Konec glasovanja. 67 za, 49 proti, sprejeto. 401 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 375 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti 375 elektronsko glasovanje. Kjuzo. Konec glasovanja. 51 za, 65 proti, zavrnjena. 300. 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Skupaj bomo glasovali o 377 in 397 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 374 za, proti, vzdržani, sprejeto. 378 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 382, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Kjuza. Konec glasovanja. 51 za, 64 proti, zavrnjeno. Tristo devetindevetdeset za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe enaindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa prehajamo na stran triinpetdeset predlog spremembe štiristo štiriindvajset prvi del za proti zdržani bomo preverili Kjuza. Konec glasovanja. 65 za, 48 proti sprejet. Sekunda parte. Drugi del. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Želite preveriti drugi del? Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 64 za, 51 proti sprejeto. Stran 55, predlog spremembe 431. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 23. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Prehajamo na stran 54. 57. Predlog spremembe 444. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe želite preveriti 444 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 65 za, 53 proti sprejeta. 452 za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromisni predlog 25 za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromisni predlog 25a za, proti, vzdržanje zavrnjeno. smo na strani 58, kompromisni predlog 25a. Za, proti, vzdržani, po mojem je zavrnjen, ampak bomo to še preverili. 25a. Konec glasovanja. 54 za, 57 proti, zavrnjeno. Kompromisni predlog 25a osemindvajset za proti zavrnjeno bomo preverili konec glasovanja šestinpetdeset za devetinpetdeset proti zavrnjeno kompromisni predlog devetindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. Kalenc glasovanja. 57 za, 59 proti, zavrnjeno. andiamo a pagina 60. Torej smo na strani 65. Predlog spremembe 484. Za. Prosim. Mislim, da moramo glasovati tudi o predlogu 481 saj vsi ti kompromisi so bili zavrnjeni. Ja, samo trenutek, da preverimo. Ne mislim, da je to. bene scusateci ma sapete anche qui è un po' complicato grazie Claude no zadeva je nekoliko zapletena hvala lepa Claude smo na strani 63 predlog spremembe 481 Pilar lahko razložite zakaj prosim predsednica glasujemo o tem kaj je zapisano je brezpredmeten, če je 25a sprejet. 25a ni bil sprejet, zato. A, oprostite, oprostite, takšno smešnjava vlada. Ja, seveda, to je tudi razumljivo, kajti to je zapleteno glasovanje. In prav je, da zadeve razjasnimo. Torej, stran 63. Predlog spremembe 481 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. 43 za, 69 proti, zavrnjeno. Sedaj pa smo na strani 64, predlog spremembe 488. 488 za. Samo trenutek stran 64. 64. Pri vas je to 63. Aha. Dobro, torej 63 ali 64. predlog spremembe 488. 488. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno, pa bomo to še preverili. 488. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 488, konec glasovanja. 53 za, 55 proti, zavrnjeno predlog spremembe 483. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 484 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 484 za. 485 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 480 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. 66 za 4. 46 proti sprejeta. 477 za, proti, vzdržani bomo preverili elektronsko glasovanje. Rezultat je preveč najjasen. Konec glasovanja. 41 za, 69 proti, zavrnjeno. 482 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti? Konec glasovanja. 39 za, 72 proti zavrnjeno. 298 za, proti, vzdržanje bomo preverili. Konec glasovanja. 54 za, 55 proti. Zavrnjeno. Skupaj bomo glasovali o 312 drugi delu in pa 319 ravno tako drugem delu. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 348, 848 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti 848 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 51 za, 53 proti, zavrnjeno. 476 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 52 za, 50 proti, sprejeta. Kompromisni predlog 30 za, proti, vzdržani, sprejeta. Predlog spremembe 498 za. Na strani 69, vsaj pri meni. Kolegica Hall. Hvala lepa. Mislim, da predlog 433, drugi del, da moramo o tem glasovati ločeno kot dodatek kompromisu 21. No, no. No, no, se pa, se pa c'est couvert. Non. Non, entrambi segretariati. Ne. Oba sekretarjata pravita, da je ta že vključen v kompromis. Predlog spremembe 498. Proti vzdržalni bomo preverili. Konec glasovanja. 61 za, 40 proti sprejeto. Predlog spremembe 508. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 509. Za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 505 za, proti, vzdržani, sprejeto. 507, prvi del, za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, ne proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti drugi del, glasujemo. Konec glasovanja. 54 proti 54, zavrnjeno. Predlog spremembe 503. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 502. Želite preveriti 503 elektronsko glasovanje? Pocona aperta. Glasujemo. Konec glasovanja. 55 proti 52 sprejeto. Preda smo 502. Za. Proti. Zdržani. Bomo preverili. Hjuzo. Konec glasovanja. 54 za, 54 proti, zavrnjeno. Petsto. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 506. Za, pro, 506 za, proti, vzdržani, sprejeto. 504 za, proti, vzdržani, bomo preverili. Konec glasovanja. 51 proti 56 zavrnjeno sedaj, sedaj pa predajam predsedstvo kolegu Grocijo. Hvala, torej polčas, enkrat globoko vdihnimo in nadaljujemo. Kompromis 33 za, proti, zdržani sprejeto. Hvala, gremo naprej. 735 za. To je na naslednji strani pri meni. Pri meni je to na strani 71 735. Proti, zdržani, bomo preverili, 735 preverjamo. Preverjamo. Ok, haben alle abgestimmt, Abstimmung ist gestimmt. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 104 glasovi, očitno ni bilo razvidno. 518 za, proti, vzdržani sprejeto. 521 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 47 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 35. Gospod predsednik, rad bi, da kot vaša kolegica navedete tudi stran, Že tako je zelo zapleteno glasovanje, če ne napoveste strani in predloga sprejme, potem nikamor ne bomo prišli. Dobro, zamimo si malo več časa, saj ga imamo dovolj. Torej, predlog kompromisa 35 na strani 73 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem gremo naprej na strani 74, 36, predlog sprejme proti, vzdržani sprejeto. Petsto sedemintrideset je brez predmetem, torej nadaljujemo s petsto osemintrideset na strani petinsedemdeset. Ja, Peter? V mojem primeru prevod pride po glasovanju, tako ne morem glasovati. Imam isti problem. Torej, prosim, počasneje. Torej, glasovali bo o 542 na strani 75 za, proti, še problem, lahko še počasneje. No Tolmačeno angliščino ni bilo pravega. Mr. Vidak Barbas? Señor presidente, hay un problema doble. Por una... Imamo dvojni problem. Na eni strani imamo problem s hitrostjo. V nekaterih jezikih, kot to razumem, tudi številke niso čisto pravilne. Torej, na eni strani vse skupaj poteka zelo hitro, po drugi strani pa številke niso skladne. Tako ne moremo delati. Gut, geht's jetzt weiter? Ich hoffe, es ist korrekt jetzt. Dobro, lahko nadaljujemo. Še en kolega se je javil. Izvolite. Če lahko rečete 542 na mesto 542 bo lažje. Ja, ti cifran. Kaj jih ti cifran auch nochmal? Gut. Dobro. Torej smo pri 542. Če kolegom v odboru za industrijo to pomaga, lahko nadaljujemo tako. 5-4-2. Gospod predsednik, zelo veliko damo na večje žicnošt, ampak morda bi izjemoma govorili angliško in bo za vse bolj enostavno. Ne, ostal bom pri nemščini, kolegica je tudi govorila italijansko, imamo tolmačenje in vse je dobro delovalo in zato mora delovati tudi danes. 542. Še enkrat, 542 na strani 75 za, proti, zdržani, sprejeto. Gremo naprej petsto za proti vzdržani sprejeto petsto oseminštirideset po delih prvi del za proti vzdržani sprejeto drugi del za proti vzdržani, ni jasno, bomo glasovali elektronsko. V drugem delu preverimo elektronsko. 548. drugi del. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 549. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 546 za. Proti. Vzdržani. Ni jasno. Bomo preverili. 546. Gospod predsednik, zahtevam da tolmač v španski kabini, da se, se nadomesti. Tako ne gre. Zahtevam drugega tolmača v španski kabini. Tudi do zdaj je šlo špansko kabino, kolega. Odkdaj pa ja, odkar pa jaz vodim, pa tolmačenje ni ustrezno. Peter Lize, prosim. En predlog, nohmal, zu gut, zu güte. Še en predlog. Seveda lahko vsak kolega govori v svojem jeziku, to je tudi ne smemo uh, dati pod vprašaj. Torej, v nemščini, če govorimo v tri mestnih številih, jih obrnemo. Zato bi bilo res enostavnejše, če bi predsedujoči rekel 549 na mesto 549. Mislim, da bi to tolmačem olajšalo delo in kolegi bi lahko lažje sledili. Ja, seveda lahko tako naredimo, ampak v odboru za okolje smo že večkrat glasovali in eh, za čuda je vedno bilo vse v redu, danes pa ne. Nadaljujemo z besedilo. Gospod predsednik, to je logično, ne pa psihološko. Kolegi se lahko morda malce zberete, da nadaljujemo. Torej 546 preverjamo elektronsko. Elektronsko preverjamo 546. Sie, ste si glasovali konec glasovanja? Ist somit abgelehnt. Dann geht's weiter mit 5 Zavrnjeno, gremo naprej. 547 za, proti, zdržani, ni jasno, glasujemo elektronsko, preverjamo 547 elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo s kompromisom 37 za, proti, vzdržani sprejeto. Nadaljujemo z 5-5-3 na strani 78. Ste vsi našli? Prvi del za. 5-5-3, 553. Prvi del za, proti zdržani zavrnjeno. Drugi del je preverjanje želite. Morda lahko to tudi zelo prijazno poveste, sem razumel, ni treba upiti. Torej, prvi del bomo preverili elektronsko. Preverjamo prvi del 553. Lahko, hvala lepa. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. S tem drugi del postane brez predmetem. Nadaljujemo z 562. 562 za. Proti. Zdržani ni jasno, niso vsi glasovali, torej bomo preverili. 5, 6, 2 elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z Empel 6 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 560, 560 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili še to. 560 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Potem nadaljujemo s kompromisom 38 na naslednji strani. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z 575, 575 za, proti, prvi del, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani zdržani ni jasno, bomo preverili elektronsko. Torej drugi del 575 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 39 in kompromis 41 skupaj. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejeto. Nadaljujemo. Pri meni je to na strani 84, kompromis 42. Torej, kompromis 42 za, proti, zdržani, sprejeto. 601, 601 za, proti, vzdržani, sprejeto. 599, 599 za, proti,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 Torej predlog spremembe 608, 608 kot dodatek kompromisu 23. O tem moramo glasovati. Kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani? Ni čisto jasno. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 613, 613, o tem sedaj glasujemo, kdo je za, kdo je proti. Sprejeto. Kompromis 43 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 614, 614, 614 za proti, zdržani ni jasno, ker niso vsi glasovali. Bomo preverili elektronsko. 614 preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Je jasno sprejeto. 617 in 619, o tem glasujemo skupaj za, proti vzdržani, sprejeto. 616 in 618 identična, tudi skupaj glasujemo o tem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 620, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 44 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo, pri meni je to na strani 90 s predlogom spremembe 637. Stran 90, 637, kdo je za, kdo je proti? Zdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili 637. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Kompromis 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo na strani 91, 636, 636, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Bomo preverili. 636 elektronsko ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 650 je brezpredmeten. 657, 657 na strani 92 pri meni. S tem nadaljujemo, kdo je za, kdo je proti. Zdržani zavrnjeno. Bomo preverili 657 po vaši želji, glasujemo. Haben alle abgestimmt. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 655 za, proti, zavrnjeno. Preverjamo 655, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. 658, 658 za proti, vzdržani, ni jasno, bomo glasovali elektronsko, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, sprejeto, kompromis 46 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z 833, 833 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 48 za, proti, zdržani, sprejeto. 49 za, proti, zdržani, sprejeto. Nadaljujemo na strani 94 668 668 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 670 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Kompromis 50 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 51 na strani 96 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 52 za, proti, vzdržani, sprejeto. Empl 15, kdo je za? Empl 15 na strani 98, kdo je za? Kdo je proti? Vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo z kompromisom 53, kdo je za? Proti? Vzdržani, sprejeto. Potem nadaljujemo na strani 102 s kompromisom 55. Torej, stran 102, kompromis 55, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Pet, sedem, šest, petsto šestinsedemdeset, kdo je za, proti, Le nekaj kolegov se je odeležilo, torej glasujemo elektronsko o 576. Ste glasovali, konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 54 na naslednji strani. Kdo je za? Proti? Zdržani sprejeto. 736, 736, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 737 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 58 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. Kompromis 57 na naslednji strani za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo na strani 107 s predlogom spremembe 760 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili. 760. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 763 za. Proti. Držani. Zavrnjeno. naslednji 763 želite, da se preveri. Torej, preverjamo 763, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Nadaljujemo 767, 767 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 768 za. Želite, da preverimo 767, glasujemo, preverjamo 767. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 768 za, proti Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 59 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 774 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 779 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis 60 za. Preverjamo 779 najprej. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Kompromis 60. Za. Proti. Zdržani. Ni jasno. Preverjamo. Kompromis 60. Glasujemo. Ste si glasovali? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo na strani 110, predlog spremembe 775. Stran 110, 775 za. Torej, glasovali bomo o predlogu spremembe 775, to je pri meni na strani 110. Vem, da imajo nekatere skupine več seznamov in različne sezname. 775 za, proti, zdržani, ni čisto jasno, glasujemo elektronsko. Glasujemo, ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa nadaljujemo, pri meni je to na naslednji strani, MPL 9 in sicer drugi del za, proti, zdržani sprejeto, MPL 11 za, proti, zdržani sprejeto. 784 za, proti, vzdržani, sprejeto. 800, 819 za, proti, vzdržani, ni čisto jasno, bomo preverili elektronsko. 819 elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Jasno sprejeto. Kompromis 62 za proti vzdržani sprejeto. 434 za proti vzdržani sprejeto. Preverjamo 434, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 435 za, proti, vzdržani sprejeto. 782. Če želite, lahko 435 preverimo, ampak bo ista večina. Glasujemo za 435. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 782 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 64 za, proti, vzdržani. Kompromis 64 moramo preveriti. Glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 64A za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 63 na strani 113 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem pa se pri meni nadaljuje na strani 116 s predlogom spremembe 802, prvi del. Ste vsi našli? Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Preverjamo. 802, prvi del, elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Dobro, da smo preverili. Osemsto triinsedemdeset za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo. Osem sedem tri preverjamo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja zavrnjeno. Osemsto dva, drugi del, o tem moramo glasovati, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 65 za, proti vzdržani sprejeto. Preverjamo kompromis 65. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo z kompromisom 67 na strani 118 je to pri meni, kompromis 67 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Osemsto sedem za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Es wird ein Scheck es wird ein Scheck gewünscht. Prosili ste za preverjanje. Torej, glasovati moramo še o kompromisu 68. Za, proti, zdržani, sprejeto potem smo. Ste želeli, niste želeli, ne? Torej, potem nadaljujemo. Osem sedem pet, pri meni je to na strani sto dvajset. Osem sedem pet, osemsto petinsedemdeset, stran sto dvajset. Za proti, vzdržani, sprejeto. dann müssen wir den zweiten Teil von 8. Potem moramo drugi del od 875 sedaj glasovati, kdo je za, proti, vzdržani, ni čisto jasno, bomo preverili elektronsko 875, drugi del, preverimo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto, nadaljujemo z 816 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 832 za, proti, vzdržani sprejeto, 817 za, proti, vzdržani sprejeto, 821 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo 821 glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 844 za. Proti. Zdržani. Ni jasno. 844 glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 69 za, proti, zdržani, sprejet. Empel 8 za, proti, zdržani. Ni jasno, preverjamo Empel 8, glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. 834 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Empel 13 za, proti, zdržani, sprejeto. Empel 14 za proti, vzdržani sprejeto, kompromis 70 za, proti, vzdržani sprejeto. Nadaljujemo z kompromisom 72, pri meni je to na strani 124, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjali bomo kompromis 72. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Potem glasujemo 901 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 912 za proti zdržani. Tudi to je zavrnjeno. Bomo preverili 912. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 849 v dveh delih. Prvi del za, dru, proti, zdržani sprejeto. Drugi del 849 za, proti, zdržani, sprejeto. 850 za, proti, zdržani, sprejeto. 798 in 846 sta enaka, zato bomo skupaj v njih glasovali, kdo je za. Proti, Zdržani, ni čisto jasno, torej glasujemo 798 in 846 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 851 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 852 za, proti, Zdržani zavrnjeno. Kompromis 74 za, proti zdržani sprejet. Nadaljujemo z 859, pri meni je to na strani 127. 859 za, proti zdržani zavrnjeno. 862 za, proti zdržani zavrnjeno. 874, preverili bomo na željo kolegice Hübner, 862. Elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno. 874 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 76 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj nadaljujemo z 864 na strani 128. Kdo je za? Proti 864. Aha, tudi ta je brezpredmeten, se upravičujem, pravi predsednik. Torej, sekretarjat se posvetuje. Jetzt sind wir 8, 7, 6. Wir kommen zu 8, 7, 6. 8, 7, 6. 876 je naslednji za. Proti. Zdržani sprejeto. Acht, sieben, neun osem sedem devet in osem osem nič torej osemsto devetinsedemdeset in osemsto osemdeset skupaj kdo je za proti zdržani zavrnjeno osemsto enainosemdeset preveri želeli ste kontrolo osemsto devetinsedemdeset osemsto osemdeset glasujemo ste vsi glasovali konec glasovanja zavrnjeno 881 za, proti, zavrnjeno, 882 za, proti, vzdržani, sprejeto, 883 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 920 za, proti, vzdržani, sprejeto. 884 za, proti, zdržani, sprejeto. Imamo težavo s francoskim tolmačenjem. Torej, kompromis 78 za proti vzdržani sprejeto. Nadaljujemo z 890 prvi del za, proti, vzdržani, ni čisto jasno, bomo preverili elektronsko, glasujemo 890 prvi del. Ste vsi glasovali, konec glasovanja? Zavrnjeno. Nadaljujemo. Na strani 133 je to pri meni. Predlog spremembe 896 ste vsi najdli. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 897 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 80 za proti, vzdržani sprejeto. Sedaj moramo preveriti. Glasovati moramo o DV3. Za. Proti. Zdržani. Preverili bomo elektronsko. DV3. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 900 za proti, zdržani sprejeto, 902 za, proti, zdržani sprejeto, 903 za, proti, zdržani sprejeto, 905 za, proti, zdržani. Ni čisto jasno, 905 glasujemo elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 81 za. Proti. Zdržani bomo tudi to preverili za vsak slučaj. 81 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Nadaljujemo na strani 135 pri meni z DV9 za. DV9 za. Proti. Zdržani sprejeto. 915 za, proti, vzdržani, sprejeto. 916 za, proti, vzdržani, sprejeto. 911 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili 911, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. 919 za, proti, sprejeto, 914 za, proti, zdržani, sprejeto, 241 za, proti zavrnjeno. Preverjali bomo 241. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 912 je brezpredmeten. Naprej. Predlog spremembe 52. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili 52. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 45 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 53 za, proti, vzdržani. Ni čisto jasno, bomo preverili elektronsko. 53 glasujemo. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto. Šestinštirideset za, proti, zdržani zavrnjeno, oseminštirideset za, proti, zdržani sprejeto, enainpetdeset za proti, vzdržanje sprejeto, 50 za, proti, vzdržanje sprejeto, 49 za, proti, vzdržanje ni čisto jasno, 49 bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. z veliko večino sprejeto. 47 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 54 za, 54 za, proti, zdržani, sprejeto. 57, ni treba glasovati o tem, 59 za. Proti. Vzdržanje ni čisto jasno. Glasujemo elektronsko 59. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 58 za. Proti. Zavrnjeno. 61 za, proti, vzdržani sprejeto. Šest, preverjamo 61. To bomo poštevali, glasujemo. Ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto. šestinpetdeset šestdeset in dvainšestdeset v sklopu kdo je za kdo je proti šestinpetdeset šestdeset in dvainšestdeset imam zapisan na seznamu da se glasuje v sklopu in tako bomo o tem glasovali Ja, vendar imamo različne glasove za 56 in 60. No, očitno imamo težave z različnimi seznami v političnih skupinah, zato bomo upoštevali željo, glasovali ločeno 56 za, proti, zdržani sprejeto. Bomo preverili 56, glasujemo ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprijeto 60 za. Večina je večina. Proti, vzdržani, tudi to je sprijeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno bomo pa preverili 62 elektronsko. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Tudi to je sprejeto. 55 za, proti, zdržani sprejeto. 63 za, proti, zdržani sprejeto. 64 za, proti vzdržani, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, sprejeto. 66 za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, 67 bomo preverili. Preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano sprejeto. 68 za, proti, zdržani, ni povsem jasno, glasujemo elektronsko. 68 glasujemo. Se vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 83 za, proti, zdržani, sprejeto. 73 za, proti, zdržani, sprejeto. Proti. Stržani sprejet. Za. Proti. Stržani sprejeto. 75 za. Proti. Stržani sprejeto. Kompromis 84 za. Proti. Stržani sprejeto. 79. Naslednja stran. Za. Proti. Stržani sprejeto. 80 za. Proti. Proti vzdržani sprejeto. 81 za, proti, vzdržani sprejeto. 82 za, proti, vzdržani sprejeto. 83 za, proti, vzdržani sprejeto. 84 za, proti, vzdržani sprejeto. 85 za, proti, vzdržani sprejeto ni povsem jasno. Glasujemo elektronsko. O 85. So si glasovali. 85. Glasovanje je konec. Zavrnjeno. 88 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 89 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo. Preverimo 89. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 87. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 86 za proti, vzdržani, sprejeto. 91 za. 86 bomo preverili. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Glasujemo o 86, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 91 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani, sprejeto. Tudi prejšnji predlog je bil sprejet. Torej, 92 bomo preverili elektronsko, nisem bo sem prepričan. 92 ste vsi glasovali, konec glasovanja. Posem jasno sprejeto. 93 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. Preverimo, predlog smeme 93, seveda. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 94 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. za, proti, vzdržani zavrnjeno. 98 za, proti, vzdržani sprejeto. 90 za. 90, 96 in 97. Ti predlogi sprejem so identični, zato glasujemo njih skupaj za, proti, zdržani, zavrnjeno. Preverimo. Preverimo 90, 96 in 97. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 99 za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj na vrsti predlog spremembe 100 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, zavrnjeno.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 pravijo mi, da moramo o tem glasovati. Zaupam sekretarjatu. Na seznamu glasovanja pri meni piše, če je 100, 110 ali 111 sprejet, potem glasujemo. Torej 107 za, proti vzdržani sprejeto. Sto šest je brezpredmeten, tudi sto ena je brezpredmeten. Glasujemo 112 za, 112, 1, 1, 2 za, proti, vzdržani, ni povsem jasno. Elektronsko glasujemo o 112. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Sto dva za, proti, zdržani, ni povsem jasno. Glasujemo elektronsko o 102. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. 105 za, proti, stržani, zavrnjeno. 108 za. Ne, 108 je brezpredmeten, so mi dejali. 109 je potem na vrsti za, proti, zdržani, zavrnjeno. 113 za, proti, zdržani, sprejeto. 114 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 115 Ja, preverjamo 114. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 115 za, proti, zdržani, tudi ni povsem jasno. Glasujemo elektronsko. O 115 ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 116 za, proti, vzdržani sprejeto. 117 za, proti, vzdržani sprejeto. 118 za, proti, zdržani, ni jasno. Glasujemo elektronsko o 118. O 118 torej. Glasujmo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 85. Za, proti, zdržani, sprejeto. Mhm. Nadaljujemo s 129. Na strani 144 pri meni ste vsi našli, torej predlog spremembe 129 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 130 za. Preverjamo 129. Glasujemo. Ste vsi glasovali? No, zgleda, da bomo nadaljevali do 12. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 130. Za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 130 preverjamo. Elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto. Sto enaintrideset za, proti, zdržani, tudi to bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis šestinosemdeset za proti, zdržani sprejeto. Sto petintrideset za, proti, zdržani sprejeto. Sto šestintrideset za, proti, zdržani sprejeto. Sto sedemintrideset za, proti, zdržani sprejeto. Ni jasno. Preverjamo elektronsko 137. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 140. Lange za, proti, vzdržani, sprejeto. 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. 142 za, proti, vzdržani, sprejeto. 145 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto. 143 za, proti, vzdržani sprejeto. 144 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 146. Za? Proti? Zdržanje zavrnjeno. Na posebno željo bomo preverili 146. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 148 za, Proti. Zdržani, zavrnjeno. 150 za. Proti. Zdržani, ni povsem jasno. Preverimo 150. Torej, ena pet nič. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Sprejeto. 151 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 153 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 154 za, proti, zdržani, ni povsem jasno. Glasujem elektronsko 154. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 155 za. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Preverjamo 155 na željo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? 155. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto sedeminpetdeset za, proti, vzdržani, ni jasno, preverimo sto sedeminpetdeset elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 157 je sprejet. 158 za, proti, vzdržani sprejeto. 159 za, proti, vzdržani sprejeto. 160 za, proti, vzdržani sprejeto. 161 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani sprejeto. 163 za, proti, vzdržani sprejeto. 164 za, proti, vzdržani sprejeto. 165 za, proti, vzdržani sprejeto. 166, ne, 166. Preverjamo 165, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 166 za. Proti. Zdržani sprejeto. 167 za. Proti. Zdržani sprejeto. 169 za, proti, zdržani sprejeto. 170 za, proti, zdržani sprejeto. 172 za, proti, zdržani sprejeto. 174 za, proti, zdržani sprejeto vzdržani sprejeto. 177 za, proti, vzdržani sprejeto. 176 za, proti, vzdržani sprejeto. 178 za, proti, vzdržani sprejeto. 179 za, proti, vzdržani. Ni jasno. Preverjamo elektronsko 179. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 180 za, proti. Tudi to ni jasno. Preverjamo 180 elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. spletu. Sto enainosemdeset za, proti, vzdržani sprejeto. Sto dvainosemdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. Sto triinosemdeset za, proti, vzdržani zavrnjeno. 185 zdaj za, proti, zdržani, ni jasno. Preverimo 185. Ste vsi glasovali? Elektronsko preverjamo zdaj. Ste zdaj vsi glasovali? Konec glasovanja. Jasno sprejeto. 186 za, proti, vzdržani, sprejeto. 187 za, proti, vzdržani, sprejeto. 188 za, proti, vzdržani, sprejeto. 189 za, ne, preverjamo 188. Preverjamo 188 elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 189 za, proti, vzdržani, sprejeto proti, zdržani sprejeto. Herr Sedo Ialbata, der möchte noch. Gospod Sedo Ialbata, bi želel nekaj povedati, izvolite. In the, in the man -man, uh, was a V predlogu spremembe sem se zmotil. Gre za leto 2013, moral pa pisati 2030. Okay. Okay. Hvala, smo razumeli. Bomo glasovali zdaj še o, zdaj o popravku, torej popravek leto 2030. Gre za predlog spremembe 190. Za proti, zdržani, zavrnjeno. 191 za, proti, zdržani, ni jasno. Glasujemo elektronsko 191. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 193 za, proti, zdržani, ni čisto nič jasno. Glasujemo elektronsko 193. Ste vsi glasovali? Glasovanje končano. Sprejeto. 194 za, proti, stržani, zavrnjeno. Preverjamo. Preverimo 194. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. 195 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 196 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 197 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 198 za. Proti. Zdržanje sprejeto. 199 za. Proti. Zdržanje sprejeto. Zdržani sprejeto. 200 za. Proti. Zdržani sprejeto. 201 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 202 za. Proti. Zdržani sprejeto. 203 za. Proti. Zdržani sprejeto. 204 za. Proti proti, vzdržani, sprejeto. 206 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, sprejeto. 1 do 4. Glasujemo o predlogi spremembe 1 do 4 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 5 za, proti, zdržani, sprejeto. Bomo preverili predlog spremembe 5. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 7, 9, 11 in 10. O teh predlogih sprejme glasujemo v sklopu. 7, 9, 11 in 10 za, proti, stržani, sprejeto. Predlog sprejme 13 za, proti, stržani, sprejeto. O 14 in 15 tudi glasujemo skupaj, saj ste identična za, proti, vzdržani spreto. V sklopu 16, 17 in 18 za, proti, vzdržani spreto. <laughs> Preverjamo. 16, 17 in 18. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 19 za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 20 in 21 v sklopu za. Proti. Zdržani. Sprejeto. V sklopu 23, 24, 25 in 26 za. Proti. Zdržani. Sprejeto.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 Proti. Vzdržani. Sprejeto. Gremo naprej. Predlog spremembe 33. Predlog spremembe 33. Pri meni na strani 153. Trintrideset torej za, proti, vzdržani? Ni jasno. Glasujemo elektronsko o 33. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. 34 za, proti, vzdržani. Socialisti ne glasujejo. Ne, niste glasovali. 34. Še enkrat glasujemo 34. Proti, eh, za proti, zdržani, zavrnjeno. 38. Ne, najprej bomo preverili 34 elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali o 34. Konec glasovanja zavrnjeno. 38 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Sekretarjat mora še enkrat preveriti, da ne bomo naredili kakšne napake. dort dann fallen. Jetzt will Alde eine Sitzung. So Wir haben einen Antrag. Imamo zahtevo Alde, da zdaj naredimo odmor. Petminutni odmor, ne. Na začetku ste za to prosili. Chris Davis ima zdaj besedo. E, gospod predsednik, res sem zahteval petminutni odmor pred končnim glasovanjem, ampak zdi se mi, da vsi povsem jasno vedo, kako bodo glasovali, tako da morda odmor ni več potreben. Dobro. Gospod poročevalec. Najprej poročevalec. Uh, Kot ključni poročevalec za to poročilo bi pozval vse člane odborov ITRE in ENVI, da, da glasujejo proti temu poročilu. Razlog je povsem preprost. Seveda Eh, bi lahko zavrnili najbolj radikalne ukrepe, ampak imamo trojno zavezujoče cilje in to pa pomeni, da se ne učimo iz preteklosti. Tako ne moremo podati pravega odgovora na, to, na sedanje gospodarske izzive v Evropi. Pozivam vas torej, da glasujete proti. Ja. Bomo glasovali. Ne bomo imeli osebnih razlag. Bi kaj dodali glede postopka? Se upravičujem. Nekdo je na začetku zahteval za eh, par minut odmora. Sama jih potrebujem, saj se moram pogovoriti s poslanci skupine ELS. To je bilo preveč kompleksno, se upravičujem. Potrebujemo vsaj dve minuti kolega Chris Davis je svojo prošnjo umaknil, če pa zdaj prav razumem, je kolegica Castillo prosila za odmor. Torej, tri minute. Ob 11.40 bomo glasovali o celotnem poročilu, potem pa nadaljujemo sestankom. So, weiter geht's. Bitte. Tako, nadaljujemo. Prosim, da se ponovno usedete. Bitte nehmen Sie die Plätze. Prosim vas, da se usedete. <laughs> ne čakajmo na to, da bo gospa Satori potegnila kladivo izpod mize. Kolegi, kolegice, obiskovalci, prosim vas, da se usedete, da zauzamete svoje mesta. Prosim tudi obiskovalce, da se nekoliko umirijo, da lahko še izvedemo končno glasovanje v zato potrebni tišini. So. Dobro, vsi kolegi so spet tu in zdaj sledi še končno glasovanje o celotnem poročilu. Glasujemo seveda elektronsko. Glasujemo o celotnem poročilu torej. Ste vsi glasovali? ste vsi glasovali? Glasovanje je končano. Poročilo je sprejeto s 76, 66 glasovi za in 42 proti ter tremi vzdržanimi glasovi. Prisrčne čestitke poročevalki in poročevalcu. Zahvaljujem se tudi kolegici gospe Satori in obema eh, sekretarjatoma za uspešno sodelovanje. Tako je naša seja končana. Sem se pa že skoraj navadil na sodelovanje.